civilno družbo in začel se je dialog na teh vprašanjih in to je dobro. Pa tudi drugi primeri seveda obstajajo. Vprašanje banan. Pogoji, da se začasno odpravijo preference za banane, so v sporazumu. Ampak to ni avtomatska odločitev. To je odvisno od tega, kakšen učinek imajo uvozi na stabilnost trga EU. Včasih, ko se presežejo pragovi za Srednjo Ameriko, to je bilo lani, naprimer, komisija izvede poglobljeno analizo in ugotovili smo, da pretirani uvozi niso destabilizirali trgov v EU in da ne vplivajo ali ne vplivajo občutno na cene. Ampak to bomo še naprej spremljali. Zamrznjen krompirček, to je omenil belgijski poslanec. Da, smo, o tem smo govorili s kolumbijskimi oblastmi. Vprašanje je tudi, kako to izračunavajo. V Bogoti bomo konec tega meseca in s trgovinsko skupino kolumbijskih oblasti bomo o tem govorili in obvestili vas bomo o tem, kakšna je ocena v zvezi s temi vprašanji. Torej, Začeli bomo z celovito oceno obeh sporazumov, z veseljem bomo rezultate delili z Evropskim parlamentom. Prišli bomo tudi spet v parlament, seveda, in govorili o tem še enkrat. Hvala lepa. Hvala, gospa komisarka. Zadnja govornika bosta poročevalca. Najprej gospod Fisas Aixela. Izvolite. Hvala lepa. Hvala predsedujoči, hvala komisarki Malmstromovi in hvala vsem kolegicam in kolegom za zelo zanimive prispevke k razpravi danes. Latinska Amerika je naša prijateljica, imamo močne trgovinske vezi, o tem smo govorili in naš odnos je res trden in prijateljski. Latinska Amerika je tudi zelo pomembna z geostrateškega vidika za Evropsko unijo. Vem, da nas čaka še veliko dela, ampak vedeti moramo, kje smo začeli in kako daleč smo prišli. Če bi sporazuma preklicali, bi zadeve samo še poslabšali. Ramon Haurigi je to lepo povedal. Juan Fernando in drugi so govorili o bananah, tukaj moramo biti pozorni. Razložiti nam morajo, kakšne ukrepe sprejema komisija in to nam je komisarka Malmstrumova pravkar povedala. Peru, Kolumbija, Ekvador, to so strateško pomembne regije za Evropsko unijo, zato je zelo pomembno, da še naprej poskušamo spodbujati ta sporazum, zato da bo lahko izpolnil svoj potencial. Pripravljeni smo na dodaljno sodelovanje in tudi druge države bi lahko vključili iz anske skupnosti držav. Na koncu se seveda moram zahvaliti vsem kolegicam in kolegom v odboru za upravljeno delo, še posebej pa poročevalcem v senci za upravljeno delo. Dosegli smo veliko, poročilo je uravnoteženo in upam, da bo jutri deležno obsežne podpore v dvorani. Hvala. Hvala lepa. Besedo pa zdaj dobi Reimer Böge. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. glede na to, da je bilo veliko upravičene kritike in komentarjev. Mislim, da moramo vedeti, da moramo biti pozorni, ampak tudi zmerni. Gospa komisarka, jaz mislim, da ste vi in vaša ekipa upravili odlično delo na področju trgovinske politike. Strinjam se s kolego, ko je dejal, da moramo pogledati kje so naši partnerji začeli. Ne smemo govoriti in zahtevati samo 100-odstotno izvajanje, pogledati moramo, kakšen je napredek, kako tečejo zadeve. To moramo ustrezno oceniti. In še nekaj, gospod predsedujoči. Države, o katerih govorimo tukaj, in smo zdaj govorili, torej Peru in Kolumbija, sta državi, kjer so sprejeli naprimer 500 tisoč v Peruju, v Kolumbiji pa več kot milijon beguncev iz Venezuele. To sta državi, ki sta krhki in da sta tik pred zlomom. Vprašanje je, ali počnemo dovolj skupaj z UNHCR ali še vedno počnemo premalo. Kot Evropska unija se moramo ukvarjati s tem, to je naša odgovornost. Poskrbeti moramo, da diktatorski režimi ne bodo zastrupili celotne Latinske in Srednje Amerike. V nasprotnem primeru je vs naš trud za manj. Komisija bo skrbela ne samo za trgovinske sporazume, ampak mora zahtevati, da bo tudi na drugih področjih zadeve tekle tako, kot je treba. Američani so arrogantni, tudi na drugih področjih ne gre vse tako, kot je treba. Arganca velikih sosed ali pritiski drugih velikih partnerjev, kot je Kitajska, lahko pripeljejo do slabih rezultatov, naši partnerji pa od nas pričakujejo vse kaj drugega. Hvala lepa. Hvala, gospod poročevalec Böge. S tem je skupne razprave konec, glasovali bomo jutri, zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Ampak preden nadaljujemo, samo še izjava gospod Inotenta Inulinja zapušča skupino ALS. Pridružil se bo skupini EKR in to z dne 16. januarja. Jane Collins in gospod Agnew bosta zapustila skupino EFDD in se pridružila skupini ENF z dne 16. januarja 2019. Gospod Batten ne bo več samostojni poslanec, ampak se bo pridružil skupini ENF. Spet z dne 16. januarja 2019. To so, bile, to so bila moja sporočila, te pa naslednja točka na dnevnem redu. In sicer poročilo Marija Arena, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Pozdravljeni, komisarka Tissen in pozdravljeni tudi vsi, ki boste govorili. Gospa Irena, izvolite. Hvala lepa, hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil oblikovan leta 2006 in to je sklad, ki služi solidarnosti. To je zelo pomembno. Pomaga delavcem, ki so žrtve prestrukturiranja v podjetjih. To je povezano s posledicami globalizacije. Več kot deset let je ta sklad že v uporabi, več kot 150 tisoč ljudem je pomagal. Šlo je za približno 150 primerov prestrukturiranja in to v številnih državah članicah. Prišteti pa je treba še 4 tisoč mladih, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, tako imenovani nic so to. Na začetku je bilo na voljo 500 milijonov, ampak eh, Sklad se ni veliko uporabljal, ne zato, ker niso ukrepi potrebni, seveda so, ampak struktura sklada je zapletena. Vaš predlog, predlog komisije, je predlog, ki ga parlament ocenjuje pozitivno. Nekoliko smo ga spremenili, ampak mislim, da smo se vsi strinjali, da je mogoče delati na osnovi tega, kar ste ga predstavili vi. Ampak prak delavcev, kdaj bi se lahko sklad sprožil, bil previsok. Mi smo želeli to zmanjšati. Prej je, bila, prej je bil prak 200 delavcev, zdaj pa mi predlagamo, da bi lahko upoštevali delavce iz več podjetij. Prav tako bi lahko upoštevali več elementov, naprimer tehnološke spremembe, pa tudi ekološko in energetsko tranzicijo. Tudi to pomembno vpliva na prestrukturiranje podjetij. Tudi sofinanciranje mora biti zelo pomemben element in tudi multisektorski ali, ali multiregionalni pristop potrebujemo. Vse to z namenom, da bi izboljšali učinkovitost tega sklada. Ta sklad se zdaj imenuje Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ampak mi želimo sklad preimenovati v sklad za tranzicijo. In eh, še nekaj, jaz bom vložila predlog spremembe v tej smeri, namreč zelo pomembno je, da pomagamo delavcem v primeru prestrukturiranja, ampak V globalizaciji so vedno zmagovalci in poraženci, zato moramo biti solidarni. Vendar, zdi se mi smiselno, da bi pri velikih prestrukturiranjih v ranljivih regijah, kjer je veliko brezposelnosti ali je stopnja zaposlenosti nizka ali če je šlo za več primerov prestrukturiranja, v teh primerih bi se mi zdelo smiselno pomagati tudi ekonomskim akterjem, v tej regiji, zato da se lahko bolje spopadajo z to krizo, da se lahko postavijo na noge, da se ponovno mobilizirajo sile, spretnosti in inteligenca. Pogosto govorim o podjetju Caterpillar v Belgiji, v mestu Charleroi. Oblikovali so celico, v kateri so pomagali delavcem, da najdejo delo še enkrat. In ta celica se je pridružila celici, ki se je imenovala Catch. To so univerze, podjetja in lokalni ekonomski akterji, in na osnovi tega je bilo mogoče remobilizirati delavce. In stopnja zaposlenosti in tudi bogatstvo regije se na ta način lahko izboljša. Jutri bom uložila ta predlog spremembe. Res je, Včasih je težko prepričati kolegice in kolege, da se z mano strinjajo, ampak na osnovi tega bi lahko upoštevali tudi ozemeljski razvoj. To je zelo pomembno. V Evropi imamo regije, ki so bogate, pa tudi regije, ki so prikrajšene in teh prikrajšenih regij ne smemo pustiti na cedilu. Zato mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi podprli moj predlog spremembe in upam, da me bodo skupine podprle pri tem predlogu spremembe. Hvala. Hvala lepa. Hvala poročevalki. Zdaj pa komisarka Thyssen, izvolite. Thank you, Mr. President. Dear President. Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji že od leta 2007 predstavlja ključni instrument za to, da se pokaže solidarnost s tistimi delavci, ki so ostali na cesti zaradi sprememb povezanih z globalizacijo svetovnimi trgovinskimi tokovi ali globalno finančno in gospodarsko krizo. Sklad je bil sprožen leta 2007 in mobilizirali smo 631 milijonov evrov za 160 primerov in to je vključevalo približno 150 tisoč delavcev, vključno z NIT. To so tisti mladi, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo in usposabljajo. Vendar zadeve so se od takrat spremenile, zato je zdaj čas, da se uredbo ESPG posodobi, da bo odražala nov kontekst. Vesela sem, da parlament podpira naš predlog za uredbo o skladu za prilagoditev globalizaciji v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Parlament je tudi zato, da bi bilo področje uporabe širše in da bi bili pragovi nižji. Hvala Marije Arena za njeno delo in tudi vsem v odboru Empl in drugih odborih, ki so delali na tem dosijeju. In še posebej se vam zahvaljujem za hitrost, kako hitro ste delali. Parlament je vložil več predlogov sprememb, številni so dobri, zato ker še izboljšujejo naše besedilo ali pa na koristen način dopolnjujejo oziroma spreminjajo naš predlog. Drugi predlogi sprememb so takšni, kjer imamo pomisleke, omenila bom dva. V našem predlogu je bila ključna eh, faza uvedba pospešenih postopkov mobilizacije. S trenutnimi postopki ne bi uspeli skrajšati postopkov in tako izgubljamo možnost za mobilizacijo sredstev in tudi možnost, da bi delovcem hitro pomagali. Prav tako imamo pomisleke v zvezi z dodatnim niženjem pragov in podaljšanjem referenčnega obdobja posredovanja ESPG utemeljujejo večji šoki na lokalno gospodarstvo zaradi odpuščanja. Če še dodatno znižamo prage, ki so že tako ali tako nizki, iz 500 smo šli na 250, naprimer, če bi te pragove še znižali, bi izgubili ta argument, da gre za večje šoke in pod vprašaj bi postavili dodano vrednost EU. Vsekakor pa sem pripravljena prisluhniti razpravi in se vam zahvaljujem za upravljeno delo. Hvala. Čenkuje bardzo, pani kom... Hvala lepa, hvala komisarka. Začeli bomo z razpravo. Najprej predstavniki odborov, INTA, odbor za proračun, odbor za razvoj regij in prosim vas, da se držite časa za govor, zato ker vseeno želimo končati še pred polnočjo. Gospa Graz von der Heinz v imenu odbora INTA. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka, kolegice in kolegi. V tem mm, sporozumu nimamo ustreznih predpisov. Ne moramo govoriti o trgovini, kjer imajo prednost vsi. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ima cilj podpirati vse delavce, ki izgubijo delo zaradi globalizacije, zaradi liberalizacije trgovine ali zaradi tehnološkega napredka. Realnost kaže, da imamo vedno zmagovalce, pa tudi poražence. Tudi prednosti se ne porazdelijo enakomerno med državami članicami in regijami. Prav tako so postopki zapleteni in ne glede na to je sklad pomagal že več kot 140 tisoč delavcem in delavkam. Želimo pa si, da bi izkoristili vsa sredstva, zato želimo poenostaviti postopke. Razširiti moramo področje uporabe in pomagati državam članicam, postopki pa morajo biti tudi bolj prožni. Hvala. Najlepša hvala v imenu odbora za proračunski nadzor, gospod Pirinski. Najlepša hvala. Tri bistvene vprašanja so pomembna z vidika proračuna. Podarjati moramo tiste ukrepe pomoči, ki bodo pomagali najbolj prikrajšanim skupinam ter državam članicam in regijam, ki so bile najbolj prizadete in kjer nacionalni in regionalni pristojni organi nimajo dovolj sredstev za to, da bi izpeljali potrebne nujne ukrepe. Kadarkoli prenehanje dejavnosti zadeva dobičko nosno podjetje, mora podjetje prispevati k reintegraciji presežnih delavcev, če je le mogoče v kontekstu socialnega načrta. In tretjič, če komisija izvaja tehnično pomoč znotraj neposrednega oziroma posrednega upravljanja, mora zagotoviti tudi transparentnost postopka za imenovanje tretje strani, ki je odgovorna za izvajanje dodeljenega ukrepa. In deležniki, vključno z Evropskim parlamentom, morajo biti obveščeni o imenovanih podizvajalcih za ta namen. Hvala. Bardzo dziękuję panu w imieniu komisji. Najlepša hvala v imenu odbora regij. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Naš odbor je pripravil mnenje in izpostaviti želim tri cilje. Najprej želim govoriti o pragu. Mi bi šli z dvesto petdeset na sto petdeset delavcev. Prav tako bi morali razširiti pomoč tudi na tiste, ki še niso bili odpuščeni, ampak naj bi bili odpuščeni. In tretjič, roki bi morali biti čim krajši. Zelo pomembno se nam zdi, da naredimo pomemben korak naprej tukaj. Torej, prak želimo znižati na 150 ljudi. To je pomembno. Zakaj? v primeru MSP-jev imamo le redko, kdaj primerje, ko je odpuščeni 250 ali celo 500 ljudi. Številni MSP-ji ne dosežejo tega praga, zato želimo mi, da bi bil prag pri 150. Hvala. E Najlepša hvala. V imenu odbora FAM, gospa Blinkevičite. Najlepša hvala. že več kot desetletje je in e se pa ga prispeva k reintegraciji ljudi, ki so izgubljali delovno mesta po celotni Evropski uniji in zdaj bi morali poskrbeti za izboljšanje pomoči za presežne delavce. Predvsem v smislu dostopa do te pomoči, da bi lahko hitreje dostopali do te pomoči, da bi njihove vloge obravnavali hitreje in obenem treba poskrbeti tudi za enakost med spoloma. Primer. Pomoč za presežene delavce bi morali upoštevati tudi resno vrzel na področju IKT, matematičnega sektorja znanosti in inženirstva. To bi lahko zagotovili za prekvalifikacijo žensk v teh sektorjih, ki jim tradicionalno še vedno vladajo moški. Ti sektori pa so tudi veliko bolje plačani oziroma moški v teh sektorjih so bolje plačani. Obenem je treba zagotoviti tudi pomoč tistim, ki so odmisni. Ženske, ki iščejo pomoč ali pa ponovno preusposabljanje, morajo imeti boljši dostop do pomoči, tako da bi vse skupaj delovalo v praksi. Najlepša hvala. Zaključili smo seznamom govorcev v imenu parlamentarnih odborov, zdaj pa v imenu političnih skupin, najprej v imenu ELS, gospod Tom van den Kendelere. Izvolite. Spoštovana komisarka, spoštovani kolegi in kolegice, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ne bo deloval. Če ne bomo poskrbeli za ustrezno imenovanje, to mora biti sklad za tranzicijo. Na ta način bomo zagotovili tudi ustrezno pomoč za tiste, ki izgubljajo delovna mesta zaradi prestrukturacije ali pa globalne krize. Mislim, da je poročevalka omenila tudi primer Caterpillar v Belgiji in to prav gotovo priča o tem, da je bil ta sklad dobra za misel. Zahvaljujem se komisiji za dober predlog. Proračuna pa nismo v celoti uporabili na ustrezen način. Ena izmed težav je področje uporabe, ki je bilo preveč osko opredeljeno in zato smo področje uporabe razširili. V preteklosti mislim, da je moralo to zadevati več kot 500 ljudi, ko govorimo o tem pragu, ampak ta pre, prag je veliko previsok. Zato je bilo to potrebno prilagoditi. Sklad mora postati dostopen. Prav gotovo je ustrezno, da smo ta prag znižali, lahko bi ga znižali celo na 200, treba pa je omejiti tudi obseg upravnega bremena. Upoštevati je treba sektorske zahteve. Če nekdo izgubi službo, potem je treba poskrbeti za to, da hitro dobi novo delovno mesto. Evropski tranzicijski sklad bi moral upoštevati tudi učinek Brexita. Gre za veliko izgubljenih delovnih mest in tudi to je treba upoštevati. Najlepša hvala v imenu socialistov in demokratov. Agnes Jung Gerius gospod predsednik. Če v neki regiji v Evropski uniji preveč ljudi izgubi delovno mesto, potem to prizadane celo regijo. In v to vrstnih situacijah morajo imeti ljudje hiter dostop do podpore in pomoči. Vemo, da se delovni pogoji spreminjajo tudi zaradi tehnološkega razvoja, večje mednarodne konkurenčnosti in globalizacije. Zato se moramo prilagoditi, prilagoditi se moramo tudi podnebnim spremembam, to pa bo imelo posledice na trg dela. Tisti, ki so prizadeti, ne morejo biti prepuščeni sebi. Če želimo izvajati ta predlog, potem moramo zagotoviti tudi boljše možnosti za ljudi. Ljudje potrebujejo podporo pri iskanju boljšega delovnega mesta. Prosim, da podprete Evropski tranzicijski sklad. Najlepša hvala. In hvala za prihranjeni dve sekundi. Zdaj pa čislo HOC, EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sklad za prilagoditev globalizaciji je bil vzpostavljen leta 2007, zdaj pa mora postati boljši, bolj učinkovit, bolj učinkovit učinkovito moramo podpirati delavce, ki izgubijo delovna mesta zaradi globalizacije. V prihodnosti bodo delavci imeli dostop do podpore, tudi v primeru, da bo njihovo delovno mesto digitalizirano, avtomatizirano ali pa globalizirano. To ne bo le posledica finančne krize. Predlagamo znižanje pragu na 250, ob enem pa je treba oklestiti tudi upravno breme. Hm. Izboljšati je treba spremljanje in poskrbeti tudi za ustrezno obravnavo delavcev v MSP-jih, tistih, ki zaenkrat niso dostopali do instrumenta. Zaenkrat je 11 držav članic zaprosilo za sredstva iz sklada in zanimivo je opazovati tudi, kako je s sredstvi. Irska 68 milijonov, 100 milijonov Grčija, Danska, Belgija nekaj milijonov evrov, na Polskem niso porabili niti milijona evrov. Sprašujem se, zakaj prejšnja vlada na Polskem ni uporabila sredstev iz tega sklada, ko je bilo odpuščenih 400 tisoč pristaniških delovcev leta 2008, ko so bili zaprta pristanišča v Gedini. Najlepša hvala v imenu Alde, gospa Vekapera. Najlepša hvala, gospod predsednik. ESPG je bil najprej vzpostavljen zato, da bi podprli presežne delavce, ki so bili odpoščeni zaradi strukturnih sprememb v kontekstu globalizacije. Ta sklad je omogočil posameznikom, da so poiskali novo na delovna mesta ali pa so bili deležni dodatnega usposabljanja. V današnji situaciji pa do krize ne vodi le globalizacija, ampak tudi digitalizacija, nove tehnologije, vse to izvaja veliko pritiska in zato se je treba spreminjati tako znotraj sektorjev kot znotraj celotnega konteksta gospodarstva. Z bolj fleksibilnim skladom se bomo bolje odzivali na nove izzive in obenem bodo posamezniki tudi veliko bolje pripravljeni na potrebe gospodarstva v prihodnosti. Ta sklad naj bi bil krizni sklad, številne spremembe, ki jih je komisija predlagala pri tem skladu, pa bi spremenile naravo tega sklada. Zato mislim, da moramo biti previdni. Naprimer, do zdaj je bil prag 500 presežnih delavcev, komisija zdaj predlagala 250 presežnih delavcev, Evropski parlament si želi še nižjega pragu 200 presežnih delavcev. Res je, da v veliko evropskih eh, regijah večina ljudi dela v MSP-ju in če so MSP-ji v krizi, ima to negativne posledice za celotno regijo. Merila za pomoč po druge strani ne smedo postati preveč ohlapna. Če ne bi zagotovili vedno več pomoči vedno manjšim podjetjem, potem moramo upoštevati tudi tveganje, da se bo ta sklad uporabljal kar naprej. In tudi te manjše vloge bodo zahtevale veliko administrativnega bremena. Zato bi se to tudi povečalo. Pa še zadnja pripomba. Zamisel tega sklada, da se odzivamo na nepričakovane situacije, ampak poleg tega potrebujemo tudi kohezijsko regionalno politiko v Evropski uniji, ki bo povečevala delovna mesta oziroma število delovnih mest. Upoštevati moramo tudi učinke Brexita, ki bodo pomenili prav tako veliko strukturno spremembo, kot je bila katerakoli druga v Evropski uniji. To je treba upoštevati. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu zelenih. Monika Vana, izvolite. Hvala lepo, gospod predsedujoči, gospod, gospod komisarka, kolegice in kolegi. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bomo preimenovali v Evropski sklad za, tran, sklad za tranzicijo. Zeleni to podpiramo. Mi smo želeli, da bi sklad imenovali Evropski sklad za pošteno tranzicijo, zato da bi v prihodnosti dejansko zagotovili visoko kakovostna in trajnostna delovna mesta prihodni sklad je za nas zelo pomemben instrument na področju politike za poslovanje, naprimer to res pomaga delavcem in takšnih instrumentov ni napretek v EU. Zato je to pomemben sestavni del tudi za socialno Evropo. Vesel sem, da smo skupaj dosegli veliko izboljšav, zaradi katerih bo sklad v prihodnosti boljši zdaj bomo mnogo bolj usmerjeni v prihodnost, upoštevali bomo digitalizacijo in tudi prehod gospodarstva na nizko oglično gospodarstvo, to je priložnost, ne problem. Prav tako bomo zagotavljali šolanje za tiste, ki se želijo eh, usposobiti za drugo delo, tudi nic bomo podprli in Zvišali bomo stopnje sofinanciranja in zmanjšali merila za začetek posredovanja. To je za nas dobro in upamo, da bomo za to dobili večino. Nažalost, ne bomo uspeli ali mogli podpreti predloga spremembe poročevalke, zato ker se nam zdi pomembno, da se sredstva namenijo neposredno delavcem, ne pa institucijam, ki seveda podmagajo socialo. Ampak drugače pa vas podpiramo. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu GUE, gospod Pimenta Lopeš. Najlepša hvala. Mislim, da je besedilo poročevalke boljše kot besedilo, kot ga predlaga Evropska komisija, ampak bodimo jasni, če s tem ne bomo izboljšali sklada. Mislim, da bo to le nekakšen preventivni ukrep, ki pa ne bo rešil težave zapiranja tovaren, delokalizacije, do katere prihaja tudi zaradi kopičenja kapitala in pa zahtev na trgu dela. Na deset tisoče delavcev je naprimer na portugalskem, katerih delovna mesta so izginjali zaradi tega, ker so multinacionalke spravljale dobiček v svoje žepe. Mislim, da moramo poskrbeti za večje prevzemanje odgovornosti v velikih podjetjih. Če za to ne bomo poskrbeli, bodo te težave ostale in tudi proračun sklada se bo uporabljal le na omejen način. Pomagati moramo torej, tem presežnim delovcem, ki pa so ogroženi zaradi pomankljivih pravil. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu FDT gospod Arnott. Prve spremembe 97 in 98 govorita o učinku Brexita na gospodarstvo EU. V zadnji uri smo videli, kako je britanski parlament zavrnil dogovor o Brexitu z največjim porazom katerekoli vlade v zgodovini Združenega kraljestva. Res je, da bo Brexit vplival na Evropsko unijo in želel bi si tudi ustrezen sporazum ne vem, kaj naj storim pri tem glasovanju o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. In spreminjanje imena sklada ne bo ničesar rešilo. To ne bi zadevalo obdobje 2021 do 2027 in to sploh ni relevantno za Združeno kraljestvo. Torej, britanski poslanci bi se morali verjetno tega glasovanja enostavno zdržati, saj to ni več naša stvar. Kaj se bo zgodilo po Brexitu? Tudi Evropske unije ne bi smeli govoriti, kaj ne počne. Ampak kako lahko to rečem, če so protidemokratični glasovalci v Združenem kraljestvu izkoristili mejni dogovor kot priložnost za kampanjo. V tem primeru gre enostavno za neučinkovito uporabo davkoplačevalskega denarja. V Združenem kraljestvu to pomeni, da enostavno pošiljamo denar v Evropsko unijo, potem so na to vezani številni pogoje, na to pa izgubimo tretjino teh sredstev po štirih letih. To je nesmiselno in gospod predsednik, sama osnova za ta sklad je napačna. Najlepša hvala. David Gaza. Najlepša hvala. Evropska unija predvideva raznolike ukrepe pomoči za presežne delavce. In ti ukrepi so strateškega pomena, uporabljali ne bi jih dolgoročno. Potem pa imamo še nekatere druge ukrepe, še posebej tega iz ESPG-ja, ti ukrepi pa delujejo drugače. Ti ukrepi so drugačni, pa so prav tako pomembni, saj je to zelo učinkovit sklad. Uporablja se namreč za nekatere okoličine, ki jih ni mogoče pričakovati, razen v nekaterih primerih kako je sistem načrtovan na takšen način, da se bodo ta sredstva uporabljala. Presežni delavci so odpuščeni zaradi finančne krize ali pa zaradi gospodarske krize. Videli smo, kako je za izvajanjem teh skladov, ne morem pa se strinjati s tem, kar je povedal prejšnji govorec, ki je dejal, da je to nesmiselno. Videl sem, kako se ta sredstva uporabljajo na Malti in tisti, ki so bili odpuščeni, so bili prestrukturirani, dobili so dodatno usposabljanje, ponovno so bili zaposleni, vključili so se v startupe in to jim je omogočilo prihodnost. Pomembno pa je, da ponovno razmislimo o pragu nezaposlenih, ki so upravičeni. Torej, gre za spremembe z 500 na 250, to mora postati standard, ne pa izjema. In to bo tudi pomemben korak, če želimo upoštevati raznolikost glede velikosti podjetij v Evropski uniji. Tudi v majhnih državah članicah je to pomembno v Malti, na primer. Hvala poročevalki za dobro upravljeno delo. Najlepša hvala. Mercedes Breso, izvolite. Gentil. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, dragi kolegi. Globalizacija vedno povzroča tudi negativne učinke, še prav posebej za socialno varstvo. Evropa mora zaščititi državljane pred temi negativnimi učinki Poleg tega se mora boriti proti nelojalni konkurenci in poskrbeti za trajnostno rast v osredju, eh, katere bodo to državljani. Zaradi tega je tako pomemben tudi ta sklad, ki je že večkrat podprl območja, ki so se znašla v težavah. Naša skupina se je zauzela za znižanje minimalnega praga za uporabo sredstev iz tega sklada, poleg tega pa smo zahtevali, da se upošteva tudi večje število podjetij. Kaj ti zelo pogosto majhna podjetja niso bila upoštevana, pa bi morala biti zaradi njihovega vpliva na okolje, na določeno regijo. Sedaj je potrebno narediti korak naprej. Ta sklad je potrebno spremeniti v pravi sklad za ekološki prehod, ki bo pravičen in ki bo temeljil eh, na trajnosti. Zaposleni morajo biti v središču tega novega razvojnega modela. Hvala lepa. Konec je bilo vašega časa za govor, se upravičujem besedo ima danuta jazlowiecka przewodniczący szanowni państwo cieszę się że planuje najlepsza chwała gospod predsednik zadovoljna sem s spremembami v skladu za prilagoditev globalizaciji od leta dva tisoč enaindvajset do dva tisoč sedemindvajset s tem upoštevamo tudi novo gospodarstvo in eh, nova podjetja sklad naj bi uporabljali ne le za primere večjih presežnosti, ampak tudi za primere, ko digitalizacija in avtomatizacija vodita do izgube delovnih mest. Ta sklad moramo dopolnjevati tudi z ESF, ki prav tako podpira odpuščene delavce. Strokovnjaki menijo, da se številna delovna mesta izgubijo ravno zaradi avtomatizacije, zato se mora sklad ukvarjati tudi s tem izzivom. Tudi druge predlagane spremembe so pozitivne, sploh tiste, ki zadevajo MSP-je. Naklonjeni pa smo tudi znižanju pragu z 500 na 250 ali pa celo na 200, kot je predlagal odbor EMPL. Lokalni pristojni organi bi morali zagotoviti dodatno financiranje, tudi to je res. Gospe Harkin bi želel lepo povedati, da posamezniki, ki izgubijo sredstva zaradi brexita, tudi za njih moramo poskrbeti. Zdaj pa gospod eh, Detjen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nič ni tako stalnega kot spremembe. Globalizacija pač pomeni, da se podjetja spreminjajo, da se seli delo in tako naprej. Imamo poražence, imamo zmagovalce. Za tiste, ki so na strani poražencev, želimo poskrbeti, da pri masovnih odpuščanjih in prestrukturiranju Pomagamo ljudem, podjetjem in regijam, zato da lahko ljudje spet začnejo delati. Sklad za prilagoditev globalizaciji tukaj lahko veliko prispeva. V prihodnosti, če bo prišlo do masovnega odpuščanja v višini več kot 200 ljudi, bomo zagotovili sredstva za to, zato da bodo ljudje imeli spet novo perspektivo. To je zelo pomembno. Vprašanje okolja, ekologije, ekonomizacije in digitalizacije lahko izgubijo, če ne bi pomagali. Zato moramo poskrbeti za usklajenost med gospodarstvom, okoljem in socialno in podpirati moramo ljudi. Hvala. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pani Weronika Lope-Fontanie. Najlepsza hala, gospa Lope-Fontanie. Hvala lepa. Gospa Lope Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji je bil že od samega začetka učinkovit. Zagotovil je podporo odpuščenim delavcem v okviru globalizacije. Evropska unija je preživela tudi gospodarsko krizo in tudi v tem času smo uporabljali ta sklad poleg tega se moramo prilagoditi tudi eh, digitalizaciji. Zaradi tega moramo prilagoditi našo politiko dejanski situaciji. V Evropski uniji moramo še naprej vlagati v državljane, vzpodbujati moramo njihove veščine in spretnosti, še prav posebej v trenutku, ko imamo veliko odpuščenih delavcev. Zaradi tega je zelo pomembno, da se ta sklad še naprej odziva na aktualne dogodke. Dobro je tudi, da je bil prak za število odpuščenih delavcev znižen. Na ta način se bomo lažje prilagodili dejanski situaciji. Manj bo odpuščenih delavcev naenkrat in sklad bo lahko uporabljen eh, tudi na manjših območjih in v manjših podjetjih. Gospod Simon. Hvala lepa. Pred eno uro je britanski parlament z neverjetno večino zavrnil sporazum, ki ga je sklenila Theresa May glede Brexita. Sedaj pa govorimo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. In ta sklad zagotavlja podporo številnim državljanom, ki izgubljajo delovna mesta povsod po Evropski uniji in eh, sam eh, zastopam volilno območje v eh, Združenem kraljestvu, kjer bi lahko prišlo do izgube delovnih mest zaradi digitalizacije. Najpomembnejši Najpomembnejše podjetje, ki zagotavlja delovna mesta v mojem volilnem okrožju, je podjetje eh, Jaguar Land Rover, ki je obljubilo, da bo odpustilo 4500 delavcev. In eh, mojemu volilnemu okrožju sredstva iz tega sklada ne bodo koristila ne danes, ne v prihodnosti. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Lenars. Hvala lepa gospod predsedujoči. V Evropi govorimo o denarju, govoriti pa moramo tudi o ljudeh, o državljanih, na katere globalizacija vpliva, ki izgubljajo svoje delovna mesta zaradi globalizacije, pomagati jim moramo iskati novo delovno mesto. Ne smemo govoriti zgolj o abstraktnih statistikah, govoriti moramo o specifičnih ljudeh iz eh, specifičnih regij, ki so izgubili svoje delovno mesto, recimo iz regije Friesland. To so resnični ljudje, ki so se znašli v resničnih težavah. In zaradi tega je pomembno, da Evropska unija

Najlepša hvala. S tem smo zaključili seznam govorcev in prehajamo k prosti razpravi. Najprej gospod Jose Faria, ampak ga ne vidim v dvorani. Torej gospa Šojdrova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Najlepša hvala za besedo. Spremembe pri uporabi sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji so spremembe, ki jih povsem podpiram. Še prav posebej spoštujem odločitev, da bomo znižali prak za uporabo teh sredstev in pa, da bomo podaljšali rok za uporabo sredstev. Mislim, da je to zelo dobra sprememba, predvsem za države, kot je Češka republika. V prihodnosti pričakujem poenostavljene postopke za prošnje držav članic. Upam, da jih bo komisija obravnavala v krajšem eh, roku in na ta način bo Evropska unija lažje financirala vzpodbude delodajalcev. To je zelo pomembno za tiste, ki delovno mesto izgubijo. Najlepša hvala. Gujebarcu, kjer je prodre. Gospod Marijas. Μείω για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πάγκος μειοποίησης νομίζω ότι έχει αποδείξει Sklad za prilagoditev globalizaciji bi moral pomagati pri spopadanju eh, z negativnimi učinki globalizacije, še prav posebej moral pomagati delavcem, eh, ki eh, so bili odpuščeni. V Grčiji se ta sklad ni uporabljal tako, kot bi se moral. Sredstva, ki eh, so bila namenjena Grčiji, so bila zares zelo skromna, če si ogledamo celoten obseg tega sklada. To je sklad, ki lahko pomaga regijam, ki lahko podpre majhna in srednje velika podjetja in ki lahko zagotovi prehod. Mislim pa, da bi moral odgovoriti eh, tudi na izzive, ki jih seboj prinaša avtomatizacija. Natančno pa bi morali določiti tudi odstotek delovnih mest, ki eh, so izgubljena zaradi avtomatizacije. Pomembno se mi zdi tudi, da znižamo prak števila zaposlenih. In uh, žal mi je le, da nismo uspeli uh, števila zaposlenih znižati še bolj na 150 zaposlenih, recimo, gospa Miranda. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Šok, uh, ki ga seboj uh, prinaša izguba delovnih mest, je velik za posamezne regije. Pomislimo samo, kaj se je zgodilo z globalizacijo, recimo z ladjedelnicami v Galiciji. Zares mislim, oziroma zares upam, da. Uporaba sredstev tega sklada ne bo potrebna tudi v eh, drugih eh, regijah Španije. Prav pa je, da imamo ustrezen predlog za prihodnost. Ta sklad se namreč ni vedno uporabljal na pregleden način in Evropska komisija mora še naprej nadzorovati ta sklad, zagotavljati mora njegovo preglednost, zagotoviti mora tudi spoštovanje sindikatov. Ne pozabimo, kaj se je zgodilo v uh, Galiciji. Niso bila uh, spoštovana načela, kar zideva uh, eh, spoštovanje sindikatov uh, in zaradi tega sredstva niso bila ustrezno uporabljena. Gospod Polčak. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, seveda bi rad podporil ta instrument, ki je zares eh, zelo dober, predvsem za tiste regije, ki jih je prizadela globalizacija. Pomaga tudi industriji, ki jo je pretresla gospodarska kriza. Že od samega začetka sem menil, da je ta sklad odlična ideja in če bi se evropska politika vedno osredotočala na pomembna vprašanja, kot je recimo izguba eh, delovnih mest, potem bi se lahko izognili situacijam, kot je recimo bil Brexit. In glede na to, kar je povedal gospod Samos, to so teme, ki so zelo pomembne za navadne državljane in na to bi se morali osredotočiti, kajti to je zelo pomemben instrument in zelo kakovosten instrument, ki je namenjen našim državljanom. Najlepša hvala. Komisarka, sedaj pa je beseda vaša. Prosim, da se odzavete na pripombe v današnji razpravi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovani poslanci, ponovno pozdravljam sprejetje našega predloga v prvem branju v parlamentu. Pozdravljam pa tudi plodno razpravo danes večer. Mislim, da to kaže, da bo poročilo Evropskega parlamenta predstavljalo trdne temelje za medinstitucionalna pogajanja, ki bodo temu sledila. Evropska komisija je pripravljena na razprave v trialogu in eh, seveda bomo kot vedno pomagali oziroma poskušali pomagati doseči sporazum. Na ta način želimo zagotoviti ustrezen okvir za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in veseli me, da se parlament za to pobudo Evropske komisije strinja. Mislim, da bi morali z našim predlogom odgovoriti tudi na pričakovanja naših državljanov. Rada bi se zahvalila Evropskemu parlamentu za stalno podporo in pa za hitro sprejetje našega predloga, upam, eh, da bomo tekom romunskega predsedstva dosegli vsaj delni začastni dogovor. To je na dnevnem redu eh, do marca in to je tudi deloma odgovor na eno izmed vprašanj v današnji razpravi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Najlepša hvala tudi za to razpravo. S tem je razprava zaključena. In glasovanje bo potekalo jutri, sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. A ne, nisem imel prav. Marija, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za to, da je dala to pobudo, kajti sicer bi težko poskrbeli za izboljšanje tega sklada. Torej, zahvaljujem se komisiji, zahvaljujem pa se tudi vsem skupinam in pa poročevalcem v senci, ki so z menoj sodelovali pri pripravi te nove zakonodaje. Rada pa bi jih eh, prosila, da mi pomagajo tudi jutri pri eh, glasovanju. Če želimo pomagati eh, odpuščenim zaposlenim, potem je seveda potrebno zagotoviti tudi njihovo usposabljanje. Ampak, če ne bomo zagotovili novih delovnih mest, potem bomo imeli težave z njihovim ponovnim uvrščanjem na trg delovne sile. In zaradi tega vas pozivam, da jutri napredujemo na dveh tirih in sicer z pomočjo eh, zaposlenim in za pomočjo podjetjem, tako da bomo lahko zagotovili tudi delovna mesta. Upam, da bodo to podprle vse eh, politične skupine, ki so podprle tudi Evropski sklad za prilagoditev globalizacije. Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalki. Se upravičujem za svojo napako. S tem razpravo zaključujem in glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na našem dnevnem redu pa je poročilo Veronike Lope Fontanje na temo Evropskega socialnega sklada plus ESS. Prisluhnili bomo predstavnikom odborov takoj po predstavitvi poročevalke, potem pa bo sledila splošna razprava. Najprej dobi torej besedo eh, poročevalka, gospa Lope Fotanje. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospa komisarka, preden začnem eh, s svojim prispevkom, bi se rada zahvalila poročevalcem v senci za zelo dobro sodelovanje tekom pogajanj, ampak k temu se bom še vrnila. Besedilo, ki ga je predložila Evropska komisija, nam je bilo v veliko pomoč. Gre namreč za združevanje različnih skladov ob ohranjanju prvotnih ciljev. Na ta način bomo zagotovo zmanjšali upravno breme in poenostavili postopke. Pomembna je tudi povezava z evropskim semestrom, ki zagotavlja prožnost za države članice, tako da se bodo te lahko osredotočile na najpomembnejše vidike. Naši državljani so naše največje bogatstvo in zato morajo biti tudi v središču naše politike. Vsekakor je pomemben ponovn zagon gospodarstva, vendar pa nas čaka tudi veliko drugega dela. Potrebno je posodobiti izobraževalne sisteme v državah članicah, potrebno jih je bolje prilagoditi potrebam trga delovne sile, potrebno je zagotoviti vse življensko učenje, še prav posebej pri starejših eh, delavcih. Vsekakor pa moramo preprečiti tudi izključevanje. Do 27 odstotkov eh, se bo zvišalo financiranje iz sklada ESS. Eh, tukaj gre za vključevanje v družbo za določene skupine, predvsem eh, za Rome in eh, sredstva bodo namenjena še prav posebej najbolj zapostavljenim skupinam za boljše vključevanje in pa za spremljanje pri vključevanju v eh, družbo. Mladi so prihodnost naše družbe in zaradi tega jih je potrebno vključiti v družbo in jim zagotoviti tudi delovna mesta. Vse države članice morajo vsaj tri odstotke sredstev nameniti mladim. In v tistih državah, kjer je mladih več kot 15 odstotkov, eh, morajo, eh, oziroma kjer je teh eh, mladih več, morajo za to nameniti več, torej 15 odstotkov. Tudi otroci se srečujejo z izključevanjem iz družbe in to je nesprejemljivo. Revščina otrok škodi njihovemu razvoju in eh, preprečuje njihovo popolno udeležbo v družbi. Če želimo, da bodo vsi državljani imeli enake možnosti, potem moramo začeti eh, ravno pri najmlajših. In zaradi tega je jamstvo za otroke tako zelo pomembno z 5,9 milijona evrov. Potem eh, pa je tukaj tudi šesti člen ki govori o posebnih ukrepih za enakost spolov. Ženske morajo imeti večji pomen v družbi, potem pa so eh, tukaj tudi invalidne osebe. To je zapisano tudi v konvenciji Združenih narodov. Ta sklad bi moral poskrbeti predvsem za boljši dostop do delovnih mest, za izobraževanje in pa za ozaveščanje ob koncu bi rada spregovorila še o podjetjih. Zagotoviti bi morali večjo pravno gotovost in eh, pomagati bi morali predvsem podjetjem v Španiji, na Portugalskem eh, in eh, druge, kjer je potrebna predvsem potroba osebam, Eh, podpora osebam, ki potrebujejo dodatno pomoč. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, odbori, ki so podali mnenje na to eh, poročilo. Odbor za proračun, odbor za okolje, odbor eh, Libe, odbor za kulturo, odbor eh, za pravice žensk eh, in pa enakopravnost spolo in tako naprej. Torej začeli bomo z odborom NV. Gospod Bosoj dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Leta 2003 eh, smo imeli tri programe, s katerimi smo dosegli zelo dobre rezultate. V naslednjem obdobju je Evropska komisija predlagala, da ta instrument vključimo v, oziroma da te instrumente vključimo v ESS+ vendar pa bi morali imeti poseben program za zdravje. Zdravje je namreč naša prioriteta in to je pomembno za naše državljane. Zato bi bilo dobro, če bi Evropska unija v to področje močneje posegla. In sicer v okviru eh, ločenega instrumenta ali pa v okviru ESS. Odbor eh, za okolje in zdravje je odgovoren torej tudi za področje zdravja in zahtevali smo povečanje sredstev eh, za področje zdravstva. Potrebujemo politike in sicer učinkovite politike na področju eh, preventive pa tudi na področju zagotavljanja boljših eh, zdravstvenih storitev. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za sinergijo z drugimi programi, ki so namenjena eh, področju zdravstva. Sedaj pa dobi besedo komisarka.